smo prejeli, glasovali pa bomo po eh, popovdanski razpravi. Naslednja točka na dnevnem redu je začetek posvetovanja za začasno izključitev Ugande in Nigerije iz kotonojskega sporazuma zaradi nedavne zakonodaje, ki kriminalizira homoseksualnost. Prosim. Torej, želim obvestiti kolege o tem, da bo tu jutri um, paritetna skupščina EUAKP. Jutri bo potekal ta sestanek in danes do povdan smo že imeli pripravljalni sestanek in evropski člani te paritetne skupščine so sprejeli sklep, da bo besedilo ki bo sprejeto, referenca za stališče Evropskega parlamenta pri tem vprašanju, kajti tu gre zares za zelo pomembno temo. In na tej par paritetni skupščini bomo obravnavali ta dokument in predstavniki Nigerije in Ugande bodo tam eh, prav tako prisotni, na to sem hotel opozoriti. Kot prvi dobi med drugim kot avtor doktor, besedo gospod Temnek. Predsednik Ogande, jo verjemo se vin in njegov sklep eh, eh, o zvezi s prijetjem tega strogega zakona proti eh, istospolno usmirjenim osebam je seveda velika diskriminacija. Gre za uh, eh, vseživljenski zapor. Um, pa tudi v Nigeriji so sprejeli um, zakona za diskriminacijo istospolnih oseb. Uh, edino kaznivo dejanje teh oseb je, da ljubijo nekoga iz istega smol, spola. Uh, To je zelo občutljivo vprašanje in zato moramo biti seveda tudi eh, previdni, da se dialog še ne bo poslabšal s temi državami. Eh, če razmišljamo o izključitvi iz kotonojskega sporazuma in da se pomoč usmiri eh, civilnim organizacijam in ne vladi, to mora biti na vsak način na dnevnem redu, ko obravnavamo to vprašanje. Hvala sedaj prav tako kot avtor dobi besedo gospod Romeva. Hvala. Še enkrat moramo uh, obsoditi zakon o prepovedi istospolnih porok v Nigeriji in zakon proti istospolno osmirjenim osebam v Ogandi. Kaj ti tu gre za svobodo združevanja, pa tudi za mučenje in za uh, nehumano lju, uh, ravnanje z ljudmi. Um, torej gre predvsem tudi za individualne pravice, ki jih zagotavljajo mednarodni sporazumi. Eh, človekove pravice so neodtujljive. S temi eh, zakoni uganska in nigerijska vlada ne spoštujeta eh, človekovih pravic na osnovi teh teh dokumentov in predvsem eh, tudi krči tako tonujski sporazum. Zato pozivamo Evropsko komisijo, da takoj začne eh, pogajanja o tem 97. členu kotonujskega sporazuma, da razmisli o začasni izključitvi teh dveh držav iz tega sporazuma. In sedaj prav tako kot avtor dve minuti gospod Repo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ta rezolucija uh, se sklicuje na univerzalne pravice, na to, da je vsak človek rojen v svobodi z istimi pravicami. Nihče ne, se ne sme bati zaradi spolne usmirjenosti. Ampak kljub temu v 76 državah uh, še danes obravnavajo homoseksualnost kot eh, kaznivo dejanje v sedmih državah pa imajo še smrtno kazen na to in uh, zakona, ki sta bila sprejeta v Ugandi in Nigeriji, predvidevata dolge zaporne kazni in to je seveda v nasprotju s človekovim dostojanstvom in seveda je to tudi v nasprotju z kotonojskim sporazumom, ki, mm, na, ki omogoča državam AKP eh, razvoj kulture, eh, znanosti in ekonomije. In zato uh, je dobro, da Evropski parlament opozarja, da naj komisija začne posvetovanja o izključitvi iz kotonujskega sporazuma. Danska in druge države so se že odločile za prerasporeditev razvojne pomoči iz eh, vlade na nevladne organizacije in to je eh, dobra odločitev. Ne moremo kaznovati eh, celotne družbe s tem, da ne dajemo pomoči, vendar ta pre, uh, usmeritev je dobra odločitev. Uh, um, in na vsak način so pravice LGBT-jev uh, eh, sodijo sklop splošnih človekovih pravic. Moramo predvsem tudi spodbuditi Ugando in Nigerijo, da umaknejo uh, kazniva dejanja v zvezi s homoseksualnostjo iz kazenskega zakonika. Kaj ti uh, eh, domačini in tudi tujci so ogroženi, da se jih zaradi tega pripre oziroma da postanejo tudi žrtve nasilja zaradi tega. Uh, noben se ne more izmakniti spoštovanju eh, mednarodnih eh, pogodb. Sedaj pa gospa Šake minuto in pol prav, tako kot avtorica. Hvala, gospod predsedojoči. Eh, ker se bo kmalo začelo srečanje z AKP-jem, eh, moramo se upriti zakonom, ki so bili sprejeti v Nigeriji in Ugandi, ki grozijo istospolno smirjenim osebam strogimi kaznimi. Eh, moramo predvsem 96. sklicevati se na 96. člen, ki govori o človekovih pravicah. Zaradi evangelika, vpliva evangelikalnih misionarjev iz ZDA uh, eh, se organizira lovna čarovnice na te osebe in eh, To je povezano tudi z bojem proti HIV-om in AIDS-em in nekatere države članice so že zamrznile eh, razvojno pomoč to sicer ni zaželeno, vendar v tem trenutku potrebno. Moramo povedati, da nočemo, da bi navadni ljudje trpeli bolj kot eh, tako in tako že trpijo zaradi tega um, sedan, torej gre seveda za korupcijo, za slabo infrastrukturo, za potrebo po večji razvojni pomoči, po izobraževanju in to mora biti uh, v središču daljnega dialoga. Želimo sodelovati, vendar moramo pri tem ustrajati na uh, naših vrednotah in tudi na sporazumih, uh, ki so jih podpisale tudi te države in s tem so se zavizale, da spoštujejo vse človekove pravice. Hvala. Kolegica, naslednji avtor je gospod Sonik. Minuto. Ma časa. Hvala, gospod predsedujoči. E, dolžni smo storiti nekaj um, v zvezi z Ugando in Nigerijo. Uh, če se samo spomnimo zakonov, ki so bili tam sprejeti. Ne moremo dopustiti, da v 21. stoletju je možno, da v razvojnem sodelovanju prihaja do tako eh, temeljitih kršitev človekovih pravic v Nigeriji in v Ugandi. Če samo pomislimo, da desetletno zaporno kazen za nekoga, ki je samo se srečal s homoseksualci, s transseksualci in potem se v časopisu objavi njegova slika. V, ne, v, v številnih državah eh, velja še smrtna kazen za homoseksualna dejanja. Kaj lahko naredimo kot EU? Lahko izrečemo sankcije eh, proti tem državam in lahko eh, jih izključimo začasno iz kotonujskega sporazuma. Moramo biti zelo odločni, kar se tiče te teme, tudi 2. in 3. aprila pri srečanju EU-Afrika. In gospa Verža, avtorica resolucije, dve minuti. pogosto smo že obravnavali to temo. Gospod Museveni je podpisal ta zakon, e, torej smrtno kazen so sedaj spremenili v dosmrtno zaporno kazen. V Nigeriji je prav tako 13. januarja je bil podpisan ta e, zakon in prve žrtve tega zakona so že bile obsojene z bičanjem. Eh, situacija je bila prej že težavna, kajti homoseksualnost eh, je zelo zatirana v teh državah, sedaj pa so prekoračili rdečo črto in pozvali k eh, lovu na homoseksualce in američani so pri tem igrali zelo negativen vpliv. Mnogo je napetosti in tudi sovraštva. V časopisih so od 15. januarja naprej objavili eh, imena in slike številnih oseb. 2011 so prav tako že objavili seznam teh, eh, oziroma je, bil se, objav, je bilo objavljeno eh, ime neke osebe, ki je bila potem omorjena. Vse je bilo bolj ohlapno formulirano, tako da so možnosti tudi različne razlage. Država, ki eh, je članica kotonujskega sporazuma, ne more ravnati tako. Pozvati moramo k temu, da ti dve državi ti prekličeta zakona. Pri tem moramo uporabiti 96. člen sporazuma iz kotonuja, in v javnosti, politično in tudi finančno, moramo podpreti vse za boj proti eh, tem zakonom. Zato se je treba zauzeti, da se spremeni miselnost in da se eh, borimo tudi pr proti nepreglednosti, kajti prav gotovo eh, bomo lahko tudi uspešni tu. Hvala, sedaj pa. Eh, bodo spregovorili nekateri v imenu političnih skupin. Najprej za socialiste in demokrate gospod Derek Bogan dve minuti. Uh, uh, uh, Hvala. Nigerija in Uganda ste sprijeli zakone, ki kriminalizirajo homoseksualnost in v drugih državah se pripravlja podobno. Ta situacija eh, se je razvijala že več let in sedaj je to postala realnost. Mnogi menijo, da so ti zakoni, da so te zakone uveljavili Eh, politični voditelji, ki želijo odvrniti pozornost od ekonomskih in socialnih problemov v teh državah. Zato EU ne sme ostati tiho. Moramo reči, da eh, jemljemo resno človekove pravice. Zato se postavlja vprašanje, kaj lahko stori Evropska unija. Prepričan sem, da lahko pride odgovor iz Evropske unije in ne eh, iz posameznih držav članic, ki so izolirane. Mislim, da moramo v prihodnosti opozarjati na ta problem. Torej, na eni strani gre za posvetovanje o tem sporazumu, potem pa tudi za srečanje na vrhu EU Afrika, pa tudi srečanje z AKP-jem v naslednjih let, eh, dneh in eh, na to bomo opozorili tam. Potem tudi dialog o človekovih pravicah z Ugando 28. marca in potem četrto vrhunsko srečanje EU Afrika 2. in 3. aprila. Pri vseh teh prilikah bomo opozorili na to. Nekateri so govorili o um, tem, da se prenehajo izplačevati ti pomoč tem državam. Na vsak način pa bi bilo bolje, da se preusmiri denar na nevladne organizacije, predvsem na tiste, ki se ukvarjajo z zdravjem in izobraževanjem. EU naj bi tudi pozvala Afriško unijo, da dokaže voditeljstvo in dokaže, da se ta pristop ne bo širil po vsej regiji, kajti vsi eh, si zaslužijo spoštovanje njihovih pravic, človekovih pravic v imenu zelenih, gospa Cornelison. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, pridemo do, do neke točke, ko je treba res dokazati, da so človekove pravice prioriteta za EU. V Nigeriji in Ugandi so eh, države sprejele eh, hoti eh, odločitev eh, za to. Eh, torej, kljub vsem protestom nacionalnih eh, nevladnih organizacij, mednarodnih nevladnih organizacij iz, naše, iz naših vrst in iz vrst drugih držav. Uh, um, uh, gej in lezbijke v Ugandi in Nigeriji um, bodo zaprti več let in tudi za njihove družine je situacija strašna. In to je že vodilo do povečanega nasilja in do diskriminacije proti tem ljudem. Eh, in samo en sklep je možen iz našega vidika. Uganda in Nigerija ne izpolnjujeta obveznosti iz kotonojskega sporazuma. Zato je treba pripraviti eh, njihovo izločitev, izključitev in moramo si ogledati eh, pomoč, ki gre v ti dve državi. Če tega ne bomo storili, potem eh, v bistvu samo mišamo meglo. To, hvala. Sedaj pa zadnji gospod Obamajer, minuto in pol za samostojne poslance. Hvala, gospod predsedujoči. Če pomislimo, da je homoseksualnost v Nigeriji in Ugandi zagrožena z zaporno kaznijo ali celo z dosmrtno kaznijo v primeru povratništva in da obstajajo države, kjer imajo za to smrtno kazen, potem uh, eh, je treba seveda ugotoviti, da so ti zakoni uh, takšni, da zanečujejo e, osebno dostojanstvo. Zato je treba razmisliti predvsem o pomoči za te države. Nekakor to ne sme pomagati vladam, kajti sicer bi s tem e, te zakone podprli. S kotonujskim sporazumom e, veljajo za države AKP ugodni carinski pogoji za trgovanje z EU, vendar jih to zavezuje, da se držijo in spoštujejo človekove pravice. In EU ima možnosti, je izkoristila vse možnosti diplomatskega dialoga brez eh, rezultata. Kaj zdaj storiti? Pravzaprav bi to moralo pomeniti, da izključimo Nigerijo in Ugando iz kotonujskega sporazuma. Hvala. Hvala, gospod kolega. Pri, eh, pritigni pozornost, pa imamo šest prijav. točno po eni minuti bom izključil mikrofon. To vam povem že kar na začetku, gospod Keli. E, popolnoma se strinjam s e, tem predlogom. To, kar se dogaja v Ugandi in Nigeriji, ni spremljivo. Kriminalizacija homoseksualnosti in drakonske diskriminatorne kazni, ki se tam uporabljajo in moramo si ogledati tudi pomoč, ki jo zagotavljamo tem državam. In mislim, da moramo eh, preusmeriti to eh, pomoč na nevladne organizacije. Razen tega moramo tudi uganskega predsednika opozoriti na to. Torej, tudi njegovi zdravstveni zdravstveni strokovnjaki pravijo, da homoseksualnost ni gensko pogojena, temveč da je to eh, neko pridobljeno ravnanje. Tudi treba se vprašati o takšnih strokovnjakih. Jaz upam, da nam bo v Ugandi uspelo hitreje, kot nam je uspelo v Evropi se drugače lotiti tega vprašanja. Gospa Lidegenge, na vrsti naslednja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 ki se zauzamejo za homoseksualnost, se tam lahko obsodijo. In vemo, da imamo kotonujski sporazum in ta predvideva določene obveznosti. Zdaj bi morali zahtevati, da eh, ti dve državi spoštujete univerzalne človekove pravice. Zato pozivam komisijo, da sodelovanje z Ugando in Nigerijo Eh, v Kina in da se ju izključi iz kotonojskega sporazuma. Prihodne pa moramo v sodelovanju s tretjimi državami vključiti klauzulo, da se morajo te države držati človekovih pravic in da je diskriminacija LGBT-jev prepovedana. Sedaj pa dobi besedo gospa Morbaj. Eh. Hvala, gospod Rui, da in drugi avtorji naj odgovorijo na moje vprašanje. Kaj je, zakaj obravnavamo tu ta vprašanja? Imamo naprimer tudi saudsko-arabskega diplomata, za katerega se izkaže, da je homoseksualec. Saudska, v Saudski Arabiji bi ga mučili in je zahteval in je v ZDA zaprosil za azil, tam pa samo to zavrnili. Saudska Arabija je močna, dober prijatelj ZDA, ZDA velika močna država tudi po razkritih Snowdena zelo dober prijatelj z Evropsko unijo, torej srečna velika družina, ampak ali vidim, vidimo, da bi ta primer tudi obravnavali naprimer, v Evropskem parlamentu tega saudskega veleposlanika, ki je homoseksualec in ki mu v ZDA niso odobrili azila. Sedaj pa gospa Korhola. Hvala, gospod predsedujoči moramo razmisliti o načelih eh, razvojne pomoči, kaj storiti, če država prejemnica krši človekove pravice, mednarodna skupnost ni eh, tiho. Švedska, Norveska, Danska so naprimer bodi si zamrznile razvojno pomoč ali jo preusmirile. Nekateri si želijo isto za pomoč EU, eh, e ampak to gre v obi smeri. Moramo podpreti, podpirati. Eh, nevladne organizacije, kajti za nje je zelo težko pomagati tim ljudem, kajti tudi njim grozi zaporna kazn, če pomagajo LGBT-jem. Torej moramo vedno upoštevati, da imajo vse države dožnost, da se borijo proti diskriminaciji eh, prebivalcev, svojih prebivalcev. Hvala, kolegica. Sedaj pa gospod Boris. Hvala. Še enkrat eh, moramo razmisliti o začačni izključitvi tih držav iz kotonojskega sporazuma zaradi teh kazni, eh, ki grozijo osebam LGBT. Gre za diskriminacijo na osnovi spolne usmirjenosti. In eh, sedaj moramo Eh, prenehati plačevati tudi razvojno pomoč tema dvima državama. Razen tega pa moramo bolj odločno pomagati nevladnim organizacijam. To bi bil jasen signal za te države, da se ne moreš kar tako izmakniti iz eh, obveznosti, kot Evropska unija lahko ravnamo odločno in v prihodnje mora biti eh, razvojna pomoč EU tem državam odvisna od spoštovanja človekovih pravic. Zato pozivam k temu, da uh, prenehamo uh, plačevati razvojno pomoč in da pomagamo samo še nevladnim organizacijam. In zadnji je na vrsti gospod Silvestris eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Zakon proti homoseksualnosti v Nigeriji in Ugandi, ta zakona sta nepravična in jih je treba obsoditi in treba je uvesti odločne informacije proti temu. Ampak nekateri izkoristijo možnost za to, da bi. Uh, um, to, razpra to izpora, razpravo izkoriščajo tudi um, zato, da opozarjajo na pravice homoseksualcev do posvojitve, do umetnega oplejevanja in tako naprej. Jaz pa se zauzemam predvsem tudi za pravico zarodkov, kajti mnogo otrok nikoli ni bilo rojenih in nikoli ne morejo dvigniti glasu za njihove pravice. Zato se mora Evropski parlament zauzeti enkrat za to manjšino, in za to skupino, ki je še kako diskriminirana in ki se je nikoli ne sliši. Hvala, gospod Silvestris. Sedaj pa dobi komisar Levandovski možnost, da se v imenu komisije odzove na to razpravo. Hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. To, o čemer danes razpravljamo, sta um, najnovejši zakonodaji eh, v Nigeriji in Ugandi proti proti istospolnim osebam, ampak to seveda niso edini diskriminatorni zakoni za to skupino na svetu. EU ima močno in odločno stališče glede vseh oblik diskriminacije eh, v tej zvezi in um, torej treba je zagotoviti osebam LGBT uh, eh, vse človekove pravice predvsem pa se jih ne sme diskriminirati. Z nasprotovanjem zakonu v Nigeriji in Ugandi je EU, eh, e se, EU opira predvsem na univerzalnost človekovih pravic. Se pravi, ne moremo sklicevati na kulturne ali virske pravice za eh, kakršnokoli diskriminacijo. Nekatere uh, Eh, nekateri poslanci so eh, omenjali predvsem 96. člen kotonujskega sporazuma. Če bi takoj se sklicevali na ta zakon, bi to bilo preuranjeno. Imamo tudi še druge možnosti za dialog in smo že v zelo odkritih eh, pogovorih z obima oblastima. Um, gre predvsem za okrepljen politični dialog. Uh, po osmem členu kotonujskega sporazuma to bo potekalo 28. marca, pa tudi ob drugih priložnostih, ki jih je omenil Derek Vogan, eh, bomo izkoristili za to in eh, trenutno iz našega proračuna ne bo nobene pomoči, trenutno eh, smo zamrznili ta sredstva. Torej od rezultata teh srečanj bo odvisno, kako nadaljevati um, to bo odločalo o tem, kako se bodo odnosi z Nigerijo in Ugando razvijali naprej v okviru kotonojskega sporazuma v naslednjih mesecih. Torej, to je bila sedaj, um, s tem sem vam uh, povedal, uh, kakšne korake namerava storiti komisija. Komisija šest predlogov resolucij smo prejeli, s tem zaključujemo to točko na dnevnem redu. Ob koncu popovdanske razprave bomo glasovali o tem. In sledi še zadnja točka današnjega popovdneva in sicer varnost in trgovina z ljudmi na Sinaju.